herr präsident! darf ich sie bitten kolegice in kolegi prosim da sedete na svoja mesta s tem odpiram eh, nadaljevanje plenarnega zasega, zasedanja.